dajem besedo ministru Lopezu Garidu. Izvolite. Gracias, eh, señor presidente. Najlepša hvala, gos, gospod predsednik. Gracias por eh, darme la oportunidad. Hvala, da ste mi dali priložnost, gospod predsednik, da uh, eh, spregorim o okviru te točke na dnevnem redu. Gre za položaj civilne družbe in narodnih manjšin v Belor, Belir, Belorusi. Evropska unija je brez dvoma zelo zaskrbljena s pričo poslabšanja položaja v Belorusiji. Zlasti, ko govorimo o položaju človekovih pravic nasploh. enostavno eh, ljudem ni dovoljeno, da uživajo svobodo izražanja. Pritisk se nenehno povečuje na sredstva javnega obveščanja. Nepošteni zakoni se sprejemajo, ki omejujejo dostop do svetovnega spleta. Opozicija je nenehno v položaju, ko se mora braniti in to kaže, da se eh, nasplošno slabša položaj v Belorusiji, kar zadeva človekove pravice. 16. februarja je visoka predstavnica Eštonova eh, dala ustrezno izjavo v zvezi s tem in tudi ona je v tej izjavi izrazila našo zaskrbljenost zlasti v zvezi z položajem polske narodne manjšine v Belorusiji. Nekatere pripadnike te manjšine je napadla policija in ta izjava visoke predstavnice je nekaj, kar smo posredovali preko uradnih diplomatskih kanalov tudi beloruskim oblastem. V ponedeljek, ta ponedeljek je svet za zunanje zadeve razpravljal o tem vprašanju. To pa je tudi tema, ki se bomo verjetno morali lotevati tudi v prihodnosti. Tudi polski Ministr za zunanje zadeve je na zasedanju vseh ministrov za zunanje zadeve držav članic Evropske unije povdaril svojo zaskrbljenost s pričo položaja polske narodnostne manjšine. Izrazil je tudi svojo prizadetost zaradi te situacije. Če upoštevamo dejstvo, da gre za sistematično preganjanje nekaterih pripadnikov polske manjšine, potem je gotovo treba izraziti veliko zaskrbljenost. Nobenega dvoma ni o tem, da je Evropska unija kot celota zaskrbljena s pričo razvoja dogodkov. Tam in s tem se moramo začeti soočati. Glede na povedano, mislim, da je zelo pomembno, da tudi beloruskim oblastem damo vedeti, da morajo sprejeti zaveze, ki so jih sprejeli v okviru organizacije OVSE, v okviru nekaterih drugih eh, zavez, ki se nanašajo na spoštovanje človekovih pravic na svetu za zunanje zadeve, o katerem sem pravkar govoril, so vsi ministri pozvali Evropsko unijo, da preko primernih poti in ustreznih eh, organov opozarjamo beloruske oblasti vedno znova na položaj, ki se nam zdi zaskrbljujiv. To je v skupnem interesu, v interesu Belorusije, Evropske unije in vseh evropejcev. V našem skupnem interesu je torej, da uspešno vplivamo na partnerje v Belorusi in da preprečimo prihodnje kršitve človekovih pravic. Pravice manjšin se tudi kršijo in te so eh, zelo pomembne v Belorusi. Belorusija je videti, da kar zadeva ne samo pripadnike manjšin, temveč tudi lastne državljane, gre v smer vse večjih kršitev. Glede na politiko sosedstva v Evropski uniji to vpliva na vse nas. Hvala, gospod minister, za vaš prispevek v imenu komisije. Predajam besedo gospe komisarki Kristalinje Georgijevi. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Če se navežem na izjavo predsedstva Evropske unije, ki odraža tudi stališče visoke predstavnice v zvezi s to zadevo zelo jasno in odločno, naj dodam samo še naslednje. Zaskrbljeni smo zaradi vse slabšega položaja človekovih pravic v Belorusiji, zlasti kar zadeva eh, pravice polske manjšine v tej državi. Gre za zelo resno zadevo, gre za korak nazaj, ki smo mu priča pri razvoju demokracije v Belorusiji v zadnjih nekaj letih. Ne glede na to, pa menim, da moramo vseeno ostati angažirani v komuniciranju s Belorusijo. Komunikacija mora še naprej potekati ne glede na to, kako težka je. Poleg vladnih kanalov seveda moramo iskati tudi medčloveške stike za te vrste komuniciranja in morda so ti medčloveški stiki v Belorusiji najbolj pomembni. Gre za stike, ki jih dosežemo z izmenjavo študentov, z izkoriščanjem poslovnih stikov, kulturne izmenjave in podobnih oblik, da bi uh, vključili prebivalce Belorusije v naša prizadevanja za več demokracije v njihovi državi. Ob koncu naj podarim še tole. Kljub nazadovanju, ki smo mu bili priča v zadnjih dveh letih, komisija želi še naprej ostati vključena v komuniciranje z Belorusijo, zato, da bi pospešili pozitivni razvoj, da bi ponovno vzpostavili uh, boljše komuniciranje, vsaj takšno, kot smo ga imeli s to državo pred dvemi leti. Hvala lepa v imenu skupine Evropske ljudske stranke, gospod Gunnar Hökmark. Izvolite. Hvala, gospod predsednik hvala tudi španskemu predsedstvu in eh, komisiji za njihove besede v zvezi s eh, to situacijo. Nekaj nam mora biti jasnega. To, kar sedaj govorimo, je kali incident. Gre za ukrepe diktature oziroma brutalnega režima. Ta režim zanika pravice manjšinam, pa tudi svojim državljanom, ostalim državljanom takšne so pač stvari danes v Belorusiji. Takšno je stanje. In mislim, da to mora biti izhodišče za vse naše razprave, če govorimo o dialogu s tem režimom. Dialog pa vedno zahteva dva sogovornika če mi pokažemo pripravljenost, odprnost, odprtost, potem moramo isto zahtevati tudi od beloruske strani. In tega zaenkrat niso naredili, niso opravili vseh reform in sprememb, ki smo jih zahtevali. Še nekaj bi rekel in povdaril. Ne gre za vprašanje polske manjšine. Belorusija je soseda Evropske unije. Vključena je vzhodno partnerstvo. Torej gre za evropsko vprašanje in z temi ukrepi se režim v Belorusiji odmika od eh, odprtega dialoga in sodelovanja z Evropsko unijo. To, kar moramo od njih zahtevati, je naslednje. Prvič, spoštovanje manjšin, človekovih pravic, prenehanje z brutalnostjo policijskih organov in seveda tudi pripravljenost na konstruktivni dialog z Evropsko unijo. To sporočilo moramo jasno poslati temu režimu. Naš dialog mora biti dialog za demokracijo, za človekove pravice. In seveda se bomo obrnili tudi na civilno družbo v Belorusiji, kajti Belorusija je marsikaj več kot samo njen režim. Belorusija so njeni prebivalci, študenti, moški, ženske, družba. In to, kar smo v zadnjem času doživeli, je dokazalo, da moramo nadaljevati z dialogom s civilno družbo, če hočemo okrepiti svobodo, demokracijo in spoštovanje človekovih pravic. Hvala. Hvala. Gospod Kristjan Viženin. Gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi, v imenu socialistov in demokratov naj izrazim zaskrbljenost pričo položaja človekovih pravic v Belorusiji, zlasti glede na, eh, na nedavni razvoj v zvezi z Unijo Poljakov. Izrazili smo solidarnost z državljani Belorusije, ki ne morejo uživati svojih temeljnih eh, svoboščin in človekovih pravic gre za evropsko državo, v kateri se to dogaja v 21. stoletju. To je situacija, ki je ne moremo sprejeti. In to je samo izhodišče. Glavna vprašanja, ki si jih moramo sedaj zastaviti, pa so naslednja. Prvič, kam hočemo pripeljati Belorusijo in drugič, kako to narediti. V zvezi s prvim vprašanjem mislim, da se vsi strinjamo hočemo imeti demokratično Belorusijo, beloruski organi morajo biti demokratični, torej izvoljeni parlament, predsednik, eh, vlada, lokalne oblasti. Hočemo eh, svobodno, demokratično vzdušje v Belorusiji in hočemo, eh, da se ta država približuje Evropski uniji. Drugo vprašanje pa je, kako to doseči. Evropska unija spreminja svojo politiko do Belorusije od, izolu, od izolacije do angažiranosti, do vključenosti. Videti je, da je to dalo nekaj rezultatov, vendar očitno ne dovolj. Tega nismo dovolj hitro dosegli in zadnji dogodki v zadnjih dveh eh, tednih so pokazali, da moramo biti bolj angažirani, bolj zauzeti. Kot predsedujoči delegacije Euronesta in delegacije, ki bo jutri odpotovala v Belorusijo, bomo poskušali ugotoviti, kakšna je situacija na terenu. Vendar neka strategija, skupna strategija tukaj se strani Evropske unije ni prisotna, se strani komisije sveta in parlamenta. Potrebujemo skupno strategijo, da bomo eden drugega podpirali, potrebujemo politični dialog, potrebujemo roadmap oziroma načrt za Belorusijo, ki bo konkretno, ne pa da se bo sestavljal iz različnih eh, splošnih priporočil. Gre za roadmap, za načrt, ki ga mo morala Belorusija spolniti. In te, tukaj se ne smemo uh, zadovoljiti samo z gospodarskim sodelovanjem. Hvala lepa, to je bil prispevek v imenu skupine SD, v imenu skupine ALDE, gospod eh, Gerbrandi. Okay. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam menim, da je ta razprava danes večer nekaj, kar ni samo regionalna zadeva. Eh, Janukovič je bil sedaj izvoljen za predsednika Ukrajine in eh, naslednji teden, ko bo prišlo do obiska pri nas, ne smemo zapreti oči. To, kar si je privoščil Lukašenko v zvezi z obravnavo eh, polske manjšine, nam kaže, da se moramo osredotočiti na to državo. Gre za manjšino, katere pripadniki prihajajo Eh, posredno ali neposredno iz ene od eh, držav članic Evropske unije. Kako si upa to? Upa si zato, ker mu pravzaprav je Evropa obrnila hrbet v preteklosti. Nismo bili odprti za stike s temi državami. Seveda moramo odločno obsoditi obravnavo polske manjšine v Belorusi, vendar mislim, da mora tudi naša politika do Belorusije biti nekoliko bolj odprta. Politika izdaje vizumov mora biti manj restriktivna, energetska politika mora biti nekoliko drugače zastavljena, ko gre za Belorusijo in Ukrajino. Zato bi eh, pozval vse, da se v Evropi potrudimo postati bolj privlačni za države kot sta ti dve. Hvala lepa. Naslednja je gospa Hautala v imenu skupine zelenih. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zakaj je ta tema na dnevnem redu? Jasno je, zakaj. Demonstracije, v katerih so 40 pripadnikov polske manjšine priprli, so gotovo nekaj, kar moramo obsoditi. Seveda pa so tudi drugi razlogi za to razpravo. Parlament je že nekaj časa odločen poslati svojo delegacijo v Minsk. Sama sem ena od eh, štirih članov te delegacije, ki naj bi potovala v Belorusijo. Moramo si ustvariti neposredne vtise. Gre za celo vrsto kršitev različnih vrst prava. Moramo se tudi prizadevati, da bo eh, Belorusija odpravila smrtno kazen. Zakaj gre pri vsem tem? Gre za to, da moramo poskusiti poglobiti odnose med Evropsko unijo in Belorusijo. In to je seveda zelo pomembno. Gospod Črnecki v imenu evropskih konzervativcev in reformistov. Gospod predsednik, dame in gospodje. Ne odločitev je tudi odločitev. Resolucija Evropskega parlamenta v zvezi z Belorusijo sprejeta v marcu bo vse okor potrebna resolucija, ampak še bolj potrebna bi bila zdaj. Kajti problem Poljakov v Belorusiji ni le problem Poljakov, ampak je problem odnosa do evropskih standardov in s tem do pravic narodnih manjšin seveda moramo zahtevati spoštovanje tudi tistih vrednot, ki jim pripada Evropska unija, kot so državljanska svoboda, svoboda medijev, pravice eh, narodnostnih in verskih manjšin in tako naprej. Lukašenko ne razume jezika evropskih vrednot, razume pa bo sankcije, ampak ne sankcije proti beloruskim ljudem, takšnih ne želimo, ampak potrebno je otežiti življenje eh, visokim uradnikom in politikom imamo določeno asimetrijo v odnosu med eh, Belorusijo in EU. EU odpira vrata Minsku, ne dobiva pa nič nazaj in to je zadeva, ki je preživeta. In eh, prav tako ni predstavnikov eh, Minska v parlamentarni skupščini Euronest, prav tako mislim, da je potrebno prepovedati njim potovanje. Hvala lepa, gospa Kinga Gal, dve minuti. Hvala, gospod predsednik kot sopredsedojoča interskupine za nacionalne manjšine, skupnosti in jezike močno obsojam delovanje beloruskih oblasti proti eh, poljski or manjšinski organizaciji in proti njenim članom. Kot smo danes slišali, eh, je šlo v glavnem za starejše ljudi in dejstva kažejo, da je prišlo do eh, jasnih kršitev, ne samo manjšinskih pravic, ampak tudi človeški, človekovih pravic. In to kaže, da je sistem nepravičen. In tisti, ki poznamo komunistične režime, dobro prepoznamo tudi te metode. Od same eh, ustanovitve je interskupina stalno branila pravice manjšin in nam se zdi nespremljivo kakršnokoli kršenje teh pravic. In od komisije, od visoke predstavnice za zunanje zadeve zahtevamo, da sprejme konkretne ukrepe, da beloruski vladi pošljemo jasno sporočilo, da brez angažmaja pri spoštovanju človekovih pravic, vključno z mašinskimi pravicami, bo prišlo do sankcij v odnosih med EU in Belorusijo. Min, eh, manjšinske pravice so del človekovih pravic in zato ne morejo biti interna zadeva neka država. In to tudi ne more biti zadeva, ki bi zadevala samo Polsko in Belorusijo. Je evropska stvar, je stvar Evropske unije, kajte kot je že bilo rečeno, tu gre za našo sosedsko politiko in tu gre za vzhodno partnerstvo. In zato prosimo komisijo naj. Eh, sprejme jasne ukrepe in, spoj, eh, in pošle jasno sporočilo. Hvala lepa, gospod Liberacki, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoči oziroma predsednik, hvala tudi svetu in komisiji za tako hitro reakcijo. To je zelo dober primer evropskega delovanja. Najprej naj povem, da seveda tukaj ne gre za nekakšen etnični spor, ne gre za belorusko-polski ali polsko-polski beloruski konflikt. Ne, gre za kršitev človekovih pravic, gre za kršitev svobode izražanja, gre za kršitev pravic narodnostnih manjšin. To bi lahko eh, se zgodilo katerikoli drugi manjšini. Zakaj ravno polski? Zato, ker jih je veliko. Ker, zato, ker je ta manjšina organizirana, zato, ker je demokratična. Zato med drugim tudi, ker ima Minkeviča, ki je eh, dobitnik eh, nagrade Evropskega parlamenta. In Zato se je to začelo pri nas. Ampak kaj naj storimo? Že dvakrat sem govoril, tako z gospodom Minkevičem kot z gospod Boris. In oba sta rekla, smo lojalni državljani Belorusije. Ne želimo gospodarskih sankcij, ne želimo političnih sankcij. Želimo približevanje Belorusije v Evropski uniji. Želimo ravnovesje. Sodelovanje pogojeno z demokratizacijo države. In tako bi morali tudi mi postopati. In zato se moramo odpreti državljanom Unije, eh, Belorusije. Eh, Zmanjšati je potrebno pristojbine za vizume. Sploh se vprašati, ali potrebujemo vizumsko politiko. Dobro je, da jutri v Belorusijo potuje naša eh, misija za ugotavljanje dejstev. Počakamo na njihovo poročilo in potem ukrepamo. Hvala lepa, gospod Konrad Šimanski. Ena minuta. Predsednik, dame in gospodje, v skladu za Lizbonsko pogodbo. Nam je bilo obljubljeno, nam vsem da bo znanja politika Evropske unije mnogo bolj učinkovita. No, hitro se je izkazalo, da je bila naša vloga na Haitiju zakasnela in neravno najbolj vidna. E, vrh Evropske unije se je izkazal za nedorastega temu in šlo je za nekakšno avanturo med hm, institucijami EU. Danes smo imeli še eno priložnost, da pokažemo, da Evropska unija lahko ukrepa. Žal je svet odložil svojo odločitev, parlament pa ni v stanju reagirati na popolnoma jasno situacijo kršitve človekovih pravic v državi, katere vloga v Evropski uniji naj ne bi eh, postajala močnejša. Politika odprtih vrat do Belorusije eh, ni funkcionirala. To je poraz, ki je tudi vplival na neverodostojnost eh, Unije. Zato ve Washington, zato ve Moskva in skupaj še z najjasnimi reakcijami na evropsko krizo, to razume tudi Minsk. Hvala lepa, gospod Jacek Protaševič, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Kot eh, vodja delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo sem pogosto v stikih ne le s predstavniki opozicije, civilne družbe, eh, nevladnimi organizacijami, ampak tudi s predstavniki eh, uradnih oblasti in z njihovih ust slišim argumente, češ da ima Belorusija pravico do lastnega tempa izpolnjevanja določenih standardov, ki veljajo v svetu. In Evropska unija ne more izvajati pritiska na to neodvisno soverino državo, kajti odgovorno za notranje razmere v tej državi nosijo eh, pač njihove oblasti. In teoretično bi se lahko s tem strinjali, če ne bi eh, bilo tako, da ti mednarodni standardi, eh, ki jih je tudi Belorusija sprejela, s tem, ko je pristopila k OSE, Eh, to ni zgolj stvar notranje politike. V malem mestu v Belorusiji, v Vjenco, oblasti prekomerno uporablja policijske sile za to, da bi skupino starejših upokojencev eh, pod vodstvom gospe Terese Sobol, ki so samo inicijativno eh, zbrali sredstva za v tujini in ta sredstva so namenili obnovi zgradbe v središču mesta, potem so eh, namennost tega objekta spremenili v objekt za kulturno dejavnost polske manjšine, potem so na njih spustili policijo, potem eh, tudi ne dovolijo Ehm, pričam, da bi pričali pred sodiščem v postopku proti tem ljudem. In to ni pristopanje k tem mednarodnim standardom, ampak to je odstopanje od teh standardov, katerim se je eh, Belorusija tudi zavezala. Lahko govorimo o sankcijah, tudi za to bo čas, ampak predvsem je dejstvo, da moramo gospodarsko pomoč pogojiti z odpovedjo takšnim eh, praksam in pogojena z dejansko demokratizacijo država. Hvala lepa. Gospod Palecki, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Konflikti in nesporazumi v zvezi z organizacijo polske manjšine se morajo reševati v Minsko in to demokratično in takoj brez uporabe sile in nasilja. Podpiram stališče komisarke, v zvezi z nadaljevanjem in sodelovanjem eh, in tudi stališče da je treba spodbujati medsebojne stike. Želimo si odprtega in konstruktivnega dialoga z opozicijo in z eh, organi oblastmi. Z misije se bomo vrnili tudi z določenimi zaključki in mogoče tudi s predlogi o tem, kako naj eh, Belorusija sodeluje v Euronews parlamentarni skupščini. To bi lahko izboljšalo naše odnose in to bo tudi test naših bodočih odnosov. To bojo pa lokalne volitve 25. aprila te volitve bi morale potekati demokratično. E, vsi mediji ne bi smeli pisati enako. 100 odstotkov ljudi pa ne sme podpirati enega samega voditelja. Ne sme se zgoditi, da bi poslance imenovali, ne pa volili. Hvala lepa, gospod Migalski, ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod Liberacki, skupin socialistov, je začel s pohvalo oblastem EU za reakcijo. Ampak zaradi te reakcije ne sprejemamo resolucije, tako da morda ste vi zadovoljni, prav, ampak če komisarka, ki se sicer ukvarja z razvojem, danes nas tukaj obvešča o tem, kaj je bilo predlagano, ne vem, koga to lahko uh, zadovoli, morda vas in vašo frakcijo, nekako pa ne Belorusov in nekako ne tistim, tistih, ki želijo Belorusom dobro. Kajti komisija, ki ima na voljo pet minut, uporabi le dve minuti za eh, ta ovod. Ne le, da to, kar ste dejali, ni ravno zelo zadovoljivo, ampak tudi niste izkoristili priložnosti, da bi na glas povedali, kar eh, se povedati da. Zato pozivam vas in pa tudi ostale organe EU, da se konkretno zauzamemo za boj proti kršitvam človekovih pravic. Ne le zato, ker so to ljudje polskega. Eh, izvora, ampak zato, ker so ljudje. Gospa Edith Bauer, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. To, kar smo slišali v zvezi z Belorusijo v zadnjem času, je to, da se preganja demokratično opozicijo, kakor tudi polsko manjšino. To je pa običajna praksa avtokratskih režimov, To je praksa, da se ustrahuje manjšine in eh, da se preprečuje delovanje opozicije. In sama povsem razumem, kakšna je situacija polske manjšine v Belorusiji. Gre za trik, za politični trik. Namreč to, da eh, se eh, z manjšinami ravna kot sovražniki in to uporabljajo vlade v času kriz zatiranje manjš, eh, manjšin je del politične prakse. In eh, manjšinske pravice predstavljajo pa sestavni del splošnih človekovih pravic, eh, ki jih določa konvencija Sveta Evrope. Kršenje človekovih pravic, diskriminacija, zastraševanje ne, sme, ne smejo šteti za domače zadeve. Grožnje in pa izsilevanje eh, veleposlanika, eh, ki smo ga slišali v Evropskem parlamentu, to je posem nespremljivo. Gospod eh, predsednik, naše sporočilo, sporočilo EU Belorusije mora biti jasno. Njihova politika zatiranje demokratične opozicije in uh, mašinska je nespremljiva. Jedna minuta. Hvala lepa, prosta razprava. Hvala lepa, gospod. Uh, predsednik. Z velikim zanimanjem sem poslušal to, kar je dejala gospa komisarka in moram povedati, da sem res morda pričakoval nekoliko bolj energičen pristop. Verjetno bi bil vaš odgovor isti pred dvema tednoma, pred temi dogodki. In to je vsekakor nesprejemljivo, ampak z eno stvarjo se pa strinjam, ampak bi pričakoval. odločnejši odgovor. Dejstvo je, da tisti, ki zagovarjajo sankcije, pozabljajo, da smo te sankcije že imeli in da je bila eh, politika ista, sankcije gor ali dol. Mi ne moramo zdaj govoriti, da bomo podprli civilno družbo v Belorusiji, kajti kdorkoli, ki je tam bil, ve, da civilne družbe v Belorusiji eh, niti ni, morda bo počasi usklilo. Eh, in jaz bi pričakoval od Evropske komisije, da obveznosti, ki jih ima neka država, Eh, do svojih državljanov, da mi te obveznosti izvedemo na mesto te države, torej pomagamo eh, pri ustanovitvi neodvisnih medijev, podpremo eh, prvo svobodno televizijo, ki se financira strani dveh evropskih vlad. Pričakujem, da bomo ustvarili realne možnosti za beloruski državni lahko študirali v Evropi, kajti oni so tisti, ki bodo civilna družba prihodnosti. Predsednik prekinja. Žal ne slišimo predsednika, govori brez mikrofona. Hvala lepa, gospod predsednik, dame in gospodje. V prejšnjem mandatu je Evropski parlament sprejel kar nekaj resolucij v zvezi z Belorusijo, v katerih eh, ustrezno diagnostira razmere in poziva eh, režim Lukašenka naj preneha s kršitvijo človekovih pravic. Evropska unija je izkazala dobro voljo in eh, odpravila vizumski režim za beloruske voditelje. Zdaj pa z moram reći da veliko zaskrbljenosti e, eh, spremljamo situacijo, v kateri se preganja poljska manjšina kot nekakšna priprava na volitve prihodni let. Gre za represijo nad e, vodji opozicije, ki jim je med drugim e, Evropski parlament dal nagrado za Harova in to je jasna provokacija naši instituciji. Naš zbor bi moral ne le tradicionalno se odzvati z ustrezno rezolucijo, ampak bi moral sprejeti tudi Eh, disciplinske ukrepe proti beloruskim oblastem in se tudi obrniti z apelom na Catherine Ashton, da bi na podlagi člena 133 Lizbonske pogodbe imenovala posebnega od poslanca, ki bi spremljal kršite človekovih pravic v tej državi. Hvala lepa, gospod Lisek, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Zelo dobro, da tukaj v Evropskem parlamentu govorimo o Belorusiji, ampak eh, govoriti je premalo. Danes Evropska unija in to bi tudi pričakovalo od Evropske komisije, eh, mora pripraviti strateški načrt podpore demokratični opoziciji v Belorusiji, podpore civilni družbi, nevladnim organizacijam, svobodnim medijem. Danes tukaj govorimo o zadevah, kot so demokracija, človekove pravice. Za nas je to nekaj samoumevnega, na tem Evropa temeli. Beloruska družba pa so ljudje, ki večinoma vsaj lahko zgolj sanjajo o takšnih vrednotah in zato pričakujemo od Evropske komisije strateški načrt za pomoč civilni družbi v Belorusiji. Hvala lepa, gospa Bobinska. Je ni v dvorani. Potem pa besedo zopet predajam v imenu sveta gospodu Lopezu Geridi. Hvala lepa, Gospod predsednik, poslušal sem razpravo in po tej razpravo lahko rečem samo to, da v celoti podpiram obsodbo kršitev človekovih in mašinskih pravic, do katerih prihaja v Belorusiji. V tem konkretnem primeru gre za kršitev pravic polske manjšine v Belorusiji. Vendar pa je to stvar Evropske unije med drugim ne samo zato, ker gre za vprašanje manjšine, ki ima uh, svojo referenčno točko tudi v oziroma matično državo uh, v članici Evropske unije, ampak uh, tudi zato, ker gre za res, resne kršitve manjšinskih pravic. Enako bi ravnali tudi, če bi šlo za katero drugo manjšino. Že prej sem rekel, da so človekove pravice univerzalne in e, zato ne bomo delovali drugače v tem primeru, ker gre za polsko manjšino. Isto bi rekli, tudi če bi šlo za kršitve pravic kakšne druge manjšine. Človekove pravice so nedeljive in univerzalne. Režim krši že dal časa človekove pravice, ampak to ne pomeni, da moramo kaznovati državljane te države. In zato je zelo pomembno, da je Belorusija vključena v vzhodno partnerstvo. In to, kar je eh, komisarka Georgijeva povedala, spodbujati je treba stike med ljudmi in to je zelo pomembno. Veliko članov je omenilo, da moramo spodbujati stalno komunikacijo z beloruskimi organi, pri tem pa jasno povedati, da obsojamo kršitve človekovih pravic v tej državi. To bo naredila visoka predstavnica gospa Ashton. S predsednikom Buzekom tesno sodeluje v zvezi s tem. In glede na to, da bo eh, gospa Eštonova pri, eh, prisotna pri inauguraciji gospoda Krejeviča in upajmo, da bo gospod Lukašenko tudi tam. Seveda se bo uh, s tem ukvarjal tudi svet za zunanje zadeve Evropske unije. To vprašanje je za nas zelo pomembno in zato sem zelo zadovoljen, da je danes prišlo do te razprave. Najlepša hvala, gospod. Hvala lepa, gospod minister. V imenu komisije pa predajem besedo gospe Georgijevi. Izvolite. You, hvala, gospod predsednik. Najprej, prva stvar v zvezi z razpravo v eh, tej dvorani štiri stvari želim povedati. Prvič, spoštovanje človekovih pravic je vogelni kamen zunanjih odnosov Evropske unije in to je tudi temelj, na katerem gradimo odnose z vsako državo, vključno z Belorusijo. Drugič, slabšanje demokratizacije demokracije v Belorusiji je doseglo zelo nizko točko, ampak to se ni začelo prejšnji teden. To se je začelo sredi leta 2009 približno. In Zaradi tega je novembra 2009 eh, svet zunanih ministrov Evropske unije zahteval od komisije, da pripravi predlog za tako imenovan skupni umestni eh, načrt za podporo reform, ki naj bi se izvajale za Belorusijo. Službe komisije so pripravile osnutek takšnega skupnega umestnega načrta za reforme. Sedaj je ta načrt pri visok, eh, visoki predstavnici in ta bo prav gotovo z veseljem upoštevala tudi priporočila, ki prihajajo iz eh, misije za ugotavljanje dejstev, ki jo eh, bo parlament eh, začel jutri. Tretja stvar, ki jo želim povedati, s tem, kar se je zgodilo v tem zadnjem času, eh, ko se je visoka predstavnica obrnila nazaj na uh, storitve, torej sedaj uh, na, na službe. Bom, ta načrt bomo sedaj finalizirali. Potem zadnja pripomba. V drugi polovici 80-ih let se je začela perestrojka v bivši Sovjetski zvezi. Prvič se je zgodilo, da je uh, v življenju mo, mnogih, vključno za moje življenje, je prišlo do tega, da smo lahko eh, se udeleževali eh, izmenjav študentov. Eh, sama sem šla v London School of Economics, to je dramatično spremenilo moje profesionalno življenje in prav gotovo sem zahvaljujoč temu postala bolj koristna za svojo državo. In s tem globokim prepričanjem, da, da Eh, je odpiranje demokratičnih kanalov za države, ki so pod opresivnimi režimi, eh, odpiramo vrata za državljane teh držav. Naj še enkrat ponovim, zelo pomembno je, da so ljudje v stikih med seboj. Eh, Korisno je podpirati tudi gospodarstvo, kljub vsem velikim težavam. Kljub zelo nesrečnemu nespoštovanju manjšin, to obsojamo, ampak ponavljam, moramo ostati angažirani in to na tak način, ki eh, bo odprl priložnosti za Beloruse, da bodo lahko prišli v svobodni svet in na pot k Evropski uniji. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem zaključujemo razpravo na to temo. Glasovanje bo na naslednjem zasedanju prihodnjem mesec. Prehajamo na naslednjo točko in sicer ustno vprašanje Peking plus 15 izhodišča organizacije OZN za ukrepanje na področju enakosti spolov. Autorica vprašanja je Eva Brit Svensson. Izvolite. O sformulovanje pitanja.